No, začela govoriti angliško in sedaj bomo glasovali. Najprej bomo glasovali o eh, zbiranju statističnih informacij strani Evropske centralne banke, poročilo Gualteri, poimensko glasovanje, eno samo glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo glasovanje danes je poročilo eh, K. Swinburne, gospe Swinburne, o poblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij. Najprej v bloku predlogi spremem 2 do 5, 8 do 14 do iza proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremembe ena v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto preverjamo. Mislim, da je bilo zelo jasno. Predlog spremembe šest v dveh delih, prvi del za. Dobro, preverili bomo. Prvič predsedujem glasovanju, torej se strinjam s eh, preverjanjem. Drugi del eh, predloga spremembe ena po imensko glasujemo, elektronsko glasovanje glasujemo. Torej glasujemo o drugem delu predloga spremembe ena. Začenjamo. Konec glasovanja. In sprejeto. Predlog spremembe šest v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Jasno sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe sedem za, proti, vzdržani in to bi rada preverila. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe sedem. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. Preverili bomo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto tudi. Sedaj glasujemo o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo poimensko, glasujemo. konec glasovanja. In sprejeto. In še tretja točka na dnevnem redu. To je eh, poročilo o konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah 2014 v Limi v Periju. Torej četrti odstavek, prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. To bom preverila. Glasujemo elektronsko. Konec eh, elektronskega glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 14 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Mislim, da moram to preveriti. Zelo tesni izidi so to, torej glasujemo elektronsko. 14. Eh, odstavek, prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa drugi del za proti, zdržani. To bi tudi rada preverila. Ponovno. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. Potem pa odstavek 16, predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. E, odstavek 16. E, sedaj moramo še glasovati o prvotnem besedilu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto odstavek 24 za, proti, vzdržani, sprejeta. Odstavek 26 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Odstavek 29, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 33, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 35 v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 36, predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani. To bi rada preverila. Glasujemo elektronsko. Elektronsko glasujemo. konec glasovanja? Sprejeto, jasno. Potem eh, naslednje je brezpredmetno, potem pa odstavek 39, predlog spremembe 4 za, proti, stršani, sprejeto. Zavarnjeno, zavarnjeno. Bilo je zavarnjeno odstavek 41 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 43, predlog spremembe 5 za, proti, zdržani, jasno zavrnjeno, odstavek 51 za, proti, stršani, sprejeto. Odstavek 55, predlog 6, kdo je za, proti, stršani, zavrnjeno. 56 je odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, stršani, zavrnjeno sprejeto drugi del za proti stršani tudi sprejeto. 57. odstavek veke v dveh delih, prvi za, proti, stržani, sprejeto, drugi del za, proti, stržani, sprejeto. Po odstavku 60 predlog spremembe 12, ta za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 11 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, tudi zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani vzdržani. Videti je, da je to sprejeto, vendar to bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, dvigujte roke. Uvodna izjava ena za oziroma i. Uvodna izjava i za, proti, vzdržani, zavarnjeno. E, uvodna izjava x za, proti, vzdržani. To moram preveriti. Glasujemo elektronsko. Konec elektronskega glasovanja sprejeto. Potem pa glasujemo o resoluciji v celoti. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Najlepša hvala. Zdaj pa še razlaga glasov. Kolege, ki ne želijo razložiti svojega glasu, prosim, da zapustijo dvorano, tako da bomo lahko vso pozornost namenili tistim, ki bodo govorili.